Ja. Ich möchte, bitte nehmen Sie Platz, wir sind etwas unter. Prosim, da zasedite svoje mesto, nekoliko smo pod eh, časovnim pritiskom, zato bomo začeli z našim sestankom. Pred nami je letno poročilo o subsidijarnosti in sorazmernosti. Naša kolegica gospa Šulin je poročevalka. Želi eh, gospa Šulin kaj povedati? Vnšti berichterstatter želi eh, gospa besedo. Ni videti, da želi gospa Šulin besedo. Izvolite. Eh, hvala za besedo. Eh, se želim zahvaliti ponovno vsem, ki so in ste sodelovali pri tem poročilu, pomembnem tudi za smernice, ki jih je posredovala komisija. Bi vas tudi vse skupaj pozvala k Eh, potrditvi tega poročila kot tudi vseh amandmajev. Hvala lepa. Eh, vielen Dank. Hvala lepa. Gospod Matičelo.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 Mislim, da ni uh, v redu uh, organizirati tako naše dejavnosti. Korisno bi bilo, če bi se predsedstvo vsaj opravičilo uh, članom, ki so čakali pred vrati in vas pozivamo k temu, da stvari organizirate na drugačen način, kajti vsi imamo svoje obveznosti in ni prav, da uh, člani čakajo pred vrati, da se zaključi uh, sestanek uh, za zaprtimi vrati. Torej, uh, izražam negodovanje nad tem, kar se je dogodilo zgodilo. Nekaj popolnoma prav imate in tudi obžalujem, vendar eh, žal ni šlo drugače. Se ne bo ponovilo, običajno smo zelo zanesljivi. Točka ena, kdo je za, proti. Zdržanje sprejeto. Amandma dva za, proti. Vzdržanje sprejeto. Amandma tri za, proti. Vzdržanje sprejeto. In zdaj elektronsko glasovanje o mnenju kot celoti. Glasujte, prosim. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Čestitam poročevalki za odličen rezultat 20 proti nič. Hvala lepa še enkrat. Prihajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je poročilo kolega Sarvame glede glede zaščite finančnih interesov v kmetijski politiki. Kolega Srvama ima besedo. Thank you, chair. Good morning to everyone. Hvala lepa, predsedujoča, in dobro dan vsem skupaj. Veselje mi je, da vam predstavim osnutek poročila o zaščiti finančnih interesov Evropske unije v povezavi z ocenjevanje na osnovi rezultatov. Nakratko bi predstavil osnovne točke mojega poročila na lastno podbudo. Glede nečesa, za kar smo imeli že dolgo, preden sem prišel v to hišo in kar nas je vse skrbelo že prej. In sicer gre za učinkovitost porabe sredstev za kontrole na področju največjega finančnega področja Evropske unije, to je skupna kmetijska politika. Vemo, da porabimo okoli 4 milijarde letno na tem področju. To je 50 milijonov transakcij. v proračunu, ki znaša 58 milijonov, kar pomeni, da moramo srezno paziti na to, kako uporabljamo ta sredstva. Gre tudi za poštenost in iskanje pravih težav tam, kjer se pojavljajo. Pripričan sem, da pri nadzoru in pri podpornih schemah obstajajo težave in tudi pri splačilih. Vendar pa menim, da lahko marsikaj storimo, da zadeve delujejo bolje. In na to sem predvsem mislil, ko sem pripravljal osnutek poročila. V poročilu boste našli nekaj ključnih eh, zadev, ko ga boste prebrali. Predvsem gre tukaj za ustrezno uvedbo enotne revizije, s čimer se je ukvarjalo že računsko sodišče s svojim poročilom pred desetimi leti. In ta razprava se nadaljuje. Tudi komisija se zaveda prednosti ki bi jih takšna enota ali vizija prinesla s seboj. Ta schema enotne vizije še ne deluje. S tem pa je povezano še nekaj in sicer ta države članice vedno ne delujejo popolno in kot nas je opozorila komisija. bilo potrebno več fleksibilnosti na strani držav članic. Tukaj je tudi druga plat medalje in sicer, da v uredbi piše, da so države članice odgovorne za ustrezno izvedbo kontrol in da povečajo število pregledov v primeru težav. Seveda pa imamo tu tudi možnost za zmanjšanje obremenitve kmetov z krčenjem pregledov, ukolikor se ugotovi, da zadeve delujejo. Seveda Eh, tukaj igra določeno vlogo veliko zadev, ki bi pripomogli k boljšemu delovanju sistema nadzora. Države članice bi morali poskrbeti za to, da bodo podatke, ki jih imajo na voljo, uporabile v najboljši meri. In tako bi lahko bistveno zmanjšali eh, stopnjo napak pri splačilih tudi v drugem stebru. Poročilo prav tako pozivam komisijo, da pripravi predloge za sankcioniranje napačnih poročil plačilnih agencij. In da komisija dobi možnost, da omakne akreditacijo plačilni agenciji v primeru takšnih napak. Pomembna točka je tudi poenostavitev, kjer moramo sodelovati s komisijo. To ni del dela našega odbora, ampak poenostavitev bi bistveno izboljšala naše možnosti za bolj učinkovito uporabo sredstev ali denarja davkoplačevalcev. Kontrole so namreč tako zapletene, kot so tudi pravila. In seveda ne moremo spremeniti pravil, preden nimamo vsaj umestnega poročila o delovanju skupne kmedijske politike vendar pa lahko marsikaj naredimo na regulatorni strani še pred tem poročilom. In končno, še nekaj zelo pomembnih je zadev, oziroma v tem poročilu je veliko pomembnih zadev, ampak naj na zadnje omenim naslednje. In intensive, intensive, intensive. treba je spodbuditi države k boljšemu delovanju. Tako da bo sistem bolj učinkovito deloval kot doslej. Ali povedano drugače, sredstva, ki jih vlagamo v kontrole, bi morali okrepiti tam, kjer prihaja do težav. Tako bodo pregledi bolj učinkoviti. Tako da se je treba osredotočiti na tista področja, na katerih prihaja do težav in razbremeniti tiste kmete, ki dobro poslujejo. Tukaj je še uporaba elektronskih. Eh, sredstev, nekaj, kar je treba razvijati naprej, pobude za e-vlado in podobno. Ne bom pribiral celotnega poročila, predstavil sem vam samo ključne elemente. Hvala lepa. Hvala, gre za pomembno, zanimivo poročilo, kolegica Lope Fontanje. Gracias, señora presidenta. Y efectivamente. Eh, Hvala lepa, gospa. Predsednica Gorja Sarvama je pripravil zelo obsežno poročilo, ki je seveda zanimivo in upravičeno. Pravzaprav ne morem kaj veliko dodati, načeloma se strinjam za njegovo oceno. Bi pa povedal še nekaj, kar 13 in 14 točki gre za najboljše in najslabše rezultate v državah članicah. Mogoče bi bilo dobro, če bi opredelili natančne kriterije, tako da bomo lahko tudi natančno opredelili, kdo se je odrezal dobro, kdo pa slabo. Kajti veliko je lahko napak tudi tam, kjer se uporabljajo zelo strogi sistemi v drugih državah pa je lahko manj napak, zato ker sistemi niso tako strogo zarisani. Zato bi bilo dobro, da bi opredelili splošne elemente, ki veljajo za vse. Na vsak način se popolnoma strinjam z revizijo kontrol v državah članicah. V državah, kjer smo gotovili, da so se najbolje odrezale. Kriteriji morajo biti opredeljeni primerno, ne smejo prispevati k povečanjem tveganju. Tudi kar zadeva e-government, se popolnoma strinjam in podpiram to pobudo. Če bomo tukaj napredovali, bo to bistveno olajšalo delo in tudi skrajšalo čas, ki ga potrebujemo za izvedbo pregledov. In še ena točka, ki jo je omenil poročevalec, imamo člen 59.5 iz uredbe 13.6, ker treba uvesti zaradi poenostavitve kontrol. In če smo pri poenostavitvi skupne kmetijske politike, v kateri želimo nasplošno zmanjšati upravno breme, kar je seveda pomemben cilj. Ne smemo s tem ogroziti političnih reform, ki so bile sprijete. Toliko z moje strani. Hvala lepa, kolegica Jala Sender je naslednja. Hvala lepa. Gospa predsednica. Pozdravljam predloge, ki jih je podal gospod Sarvama. Najprej imam vprašanje k četrti točki, kjer gre za stroške kontrolne politike. Stroški kontrol in vpliv na skupno kmetijsko politiko. Zanimalo bi me, odkot številke, ki jih kolega navaja v poročilo, so to podatki komisije in če da, bi bilo dobro, da bi tudi na drugih področjih politike dobili takšne podatke. Sej je naš cilj, da postanejo kontrole čim bolj učinkovite, tako da ne bodo posročale prevelike stroškov. Če bi lahko o tem dobili še več podatkov komisije, bi bilo zelo dobro če si pogledamo preteklost, ko smo eh, skrčili prvi stebr in razširili drugi stebr, eh, manj neposrednih plačil in eh, več ozelenitve, razvoja podeželja in tako naprej. Vidimo, da je prišlo do velikih sprememb. Tako da bi bilo smiselno, da tem spremembam prilagodimo tudi sistem nadzora. Pri neposrednih eh, plačilih eh, smo že imeli avtomatizme pri kontrolah, ki so omogočali hitro odkrivanje napak. Zdaj pa je prišlo do tega premika k drugemu stebru, ker se je spremenila tudi geografska situacija. Imamo tudi poročilo uspeh Kajulajte iz. Uh, računskega sodišča. Prišlo je torej do določenih premikov tudi med državami, saj se pomoč steka v druge regije v Evropi kot nekoč. Zato bi bilo dobro videti, do kakšnih sprememb je prišlo, kakšna je primerjava med napakami, med izvedenimi kontrolami, kjer je treba upoštevati tudi regionalni razvoj z deljenim upravljanjem, ki je seveda lahko vir večjega števila napak. Zato bi bilo dobro, če vse skupaj še enkrat eh, preverimo in zberemo ustrezne številke. Velik del teh sredstev je bil obravnavan subsidijarno, v moji regiji smo slišali veliko kritik ob sprejemanju velikih odločitev v skupni kmetijski politiki. Zato pa bi me zanimalo, ali je to bolj problem ali rešitev. Dobro bi bilo videti, ali je več subsidijarnosti prednost ali slabost. Hvala lepa, gospa Holmajer. Tema kontrol v kmetijstvu in izvajanja ustreznih ukrepov skupne kmetijske politike. Na zaposluje že dolga leta, sama bi sostavila drugačen zorni kot delno. So naši kmetije zelo znervirani zaradi pretiranega upravnega bremena ne zanimajo jih visoko leteče razprave, ki jih vodimo mi, ampak eh, vsakodnevno življenje. Zdaj se spopadajo s tem, da morajo izpolnjevati kopico upravnih zahtev, administrativnih zahtev in dejansko malo skrbimo za kmete, ki dejansko delajo. O tem bi morali razmisliti. Tudi prijemnik plačil mora ogromno vlagati v administrativno delo. In če že mora toliko vlagati, mora vsaj razumeti, zakaj. Deloma so problemi tudi pri kontroli. Če pogledamo naprimer eh, agromeliorizacijo pri nas, je prišla komisija in želela v drugem, na drugi stopnji postopka spremeniti celoten postopek. Vsi projekti so bili dobro izvedeni, na voljo so bili vsi računi, vsa potrdila vplačila, nobenega, nobene napake ni bilo, ampak začeli so dvomiti v sam sistem in želeli spremeniti sistem. Ne glede na to, ali gre za posameznega kmeta ali gre za kontrolne organe. Dejstvo je, da vsi morajo razumeti, kaj morajo početi, ko jim pritisujemo eh, zadeve. Ugotavljamo pa, da mnogi prijemniki eh, plačil v praksi ne morejo več slediti tem zahtevam ne gre samo za določile izkupne kmetijske politike, gre tudi za eh, obveznosti na osnovi eh, okoljske politike, gre za varstvo voda, zraka in tako naprej. To je ogromno predpisov, ki jih morajo upoštevati, poleg tega pa še morajo kmetovati. Mi pa pripravimo deset eh, lepih direktiv, s tem želimo spremeniti svet na bolje, kmetje pa nas sploh ne razumejo več. Tudi vprašanje enotne revizije je nekaj, pri čemer moramo najprej razmisliti, ali bo to pripeljalo še do dodatnega upravnega bremena. Seveda sem zato, da kontroliramo tam, kjer prihaja do težav, da postavimo merila, ampak uvajanje nekih postopkov samo zaradi postopkov, zaradi birokracije, se mi zdi zelo neprimerno. Zapletenost ukrepov zmanjšuje možnost nadzorati izvajanja teh ukrepov. In podpiram kolega Sarvamo, ki pravi, da moramo še razmisliti ob mestnem poročilu o spremembi skupne kmetijske politike, kaj storiti, kajti če bomo zadeve zapletali, s tem ne bomo dosegli izboljšav. Hvala lepa. Kolega Dejonki naslednji. Hvala lepa. Gospa predsednica, moram povedati, da se zelo strinjam s kolegico Holmajer glede birokracije, ki duši naše kmete, sploh majhne kmete, ki s težavo izpolnjujejo vse zahteve. To bi lahko ustrezno zapisali tudi v poročilo. Se pa zahvaljujem poročevalcu, zdi se mi, da gre za zelo dober, dobro poročilo, s katerim se v veliki meri strinjam, vam pa dve pripombi. Najprej glede odstavka 17 strinjam se glede tega, kar je bilo povedano o tem, da je zelo težko opredeliti najboljše prakse in s tem omogočiti zmanjšanje nadzora. Kar pa bi lahko zaprosili komisijo, je neke vrste opomnik čehlista, ki bo učinkovita o izvedenih eh, kontrolah. Ne samo za opomnike takrat, ko so kontrole za ne zadostne, ampak tudi, ko so zadostne. Tudi to lahko prispeva k kar najboljšemu izvajanju okrepov. Na ta način lahko oblikujemo pametne kontrole. tako da bom verjetno pripravil neke vrste amandma glede takšnih opomnikov ali več informacij, ki bodo omogočale uporabljati in izvajati to, kar predlaga poročevalec. Druga pripomba pa se nanaša na 19. odstavek glede boljše definicije stopen napak. O tem smo imeli bolj splošno razpravo. Se si komisija želela več fleksibilnosti pri teh eh, stopnjah napak, kar se nanaša na peti odstavek 59. člena uredbe 13.6.2.13. Vendar pa ta stopnja ne sme biti previsoka. Trenutno je še sprejemljiva stopnja 3-4 odstotke. Treba pa je pripraviti definicijo, ki bo smiselna in tudi v tem smislu bom pripravil predlog spremembe. Hvala lepa, kolega Balčitis. Pač, Germa Firminike, ste krajno reče o RGS. Hvala lepa, predsednica. Naj dodam, da, da je poročilo, o katerem danes razpravljamo, zelo pomembno, ker pokriva zelo široko področje, ki a, stane veliko denarja vsako državo članico. Če si ogledamo poročila, potem vidimo, da se vedno soočamo z enim in istim problemom. Kolega je danes omenjal birokracijo, kontrole, načelo subsidijarnosti in vse to, ampak morda imamo tudi še katere druge elemente, vse to je protislovno. Ker če želimo uvesti načelo učinkovite uporabe sredstev, potem moramo doseči ravnotežje med temi tremi načeli. Opam, da bo danes komisija, oziroma mislim, da bo danes komisija dejala, da države članice ne izpolnjujo zahtev in da je stopnja napak izredno visoka, ampak se moramo spomniti na to, da je Evropska komisija izvršni organ in mora torej najti neko rešitev, neko odgovor, kar zadeva kompatibilnost med temi temi načeli, ki so trenutno nekompatibilna. Torej, če gre za krčenje birokracije, potem se moramo najprej zediniti okrog definicije eh, te birokracije, pretirane birokracije. Ko uporabljamo sredstva za kmetijstvo, potem moramo razumeti, da čim niže bodo zahteve, potem eh, čim više bo stopnja goljufi tudi. Eh, imamo kar nekaj primerov, ko ena ali druga država članica je eh, posadila vinograde v severnem delu eh, države. Seveda tam le ne rastejo trte, ampak se eno države prejemajo prispevke za to. Moramo spremeniti torej sistem. In a, a, moramo si ogledati stvari v čisto vseh državah članicah. Države imajo različne sisteme o tem, kako uporabljajo sredstva oziroma pomoč. Zelo težko je uskladiti čisto vse v našem odboru. Torej, po mojem mnenju, ena od glavnih stvari je to, da uvedemo nek sistem, po katerem bi lahko Evropska komisija bila odgovorna za vse napake, do katerih prihaja v tej ali oni državi članici in komisija bi morala zagotoviti načela oziroma ustvariti nek sistem, ki naj nam omogoče, da uskladimo te tri, ta tri načela, ki sem jih omenjal na začetku. Hvala. Pa njo. Hvala predsednica, oprostite, ker sem se vam pridružil z zamudo, ampak dejansko prihaja do težav v eni veliki državi članici Evropske unije, ki vpliva potem tudi na vse ostale, torej zamuda pri vlaku. Nekaj besed v zvezi z predstavitvijo poročevalca gospoda Sarvame in kot poročevalec v senci za skupino SD bi povedal, da do leta 2017 bo Francija morala vrniti Evropski uniji več kot eno milijardo pom Evrop eh, kmetijske pomoči uh, in zaradi pač napak v letu 2008-2012, zaradi goljufi, to znaša približno 2 odstotka 40 milijard evrov, ki jih je prejela Francija v tem obdobju iz SKP-ja. Francija uh, je bila tako kaznovana zaradi svojih pomankljivosti. Uh, in eh, dejansko je bilo treba najprej preveriti, ali je vse skupaj utemeljeno, predvsem tudi, kar zadeva vprašanje pogojnosti in pa tudi pri izračunu eh, upravičenih površin. Glavni upravičenci pri tej pomoči, predvsem pa za podeželjski razvod, Francija se ne nahaja v, eh, v, tem, v tej situaciji kot edina država članica. Dejansko pred leti je prišlo do podobne izterjave tudi za 27 milijard evrov 97 um, milijard za, eh, za Romunijo, 97 milijard za Italijo, naprimer, eh, ko je šlo za neupravičene izplačane prispevke. Torej, kot je povedal kolega Sarvama, ko gre za nadzor upravičenosti eh, izplačil, to, to računsko sodišče redno postavlja pod vprašaj. Dejansko imamo pomoč, ki se izplačuje določenim subjektom, ki sploh niso kmetovalci in nekateri prejmejo pomoč tudi za neuporabljene površine, za neobdelane površine in to je eh, zares zaskrbljujoče. Torej komisija bi morala še okrepiti svoj nadzor in izboljšati kakovost pregledov na eh, terenu. Evropska komisija bi morala si maksimalno prizadevati za to, da poenostavi tudi eh, predpise eh, za SKP, kajti kljub vsem prizadevanjem komisije v okviru reforme SKP, ta politika je še vedno eh, prezapletena, preveč zbirokratizirana za pristojne organe in upravičence. Mislim, da Evropska komisija bi morala tudi razviti neko politiko, ki naj temelji na jasnih ciljih in na konkretnih eh, eh, ciljih, ki jih zasledujemo. Nova eh, SKP mora torej dajati prednost uspešnosti in skladnosti. Torej, tako kot je povedal kolega Sarvama, dejansko ugotavljamo, da eh, ni nujno, da povečujemo število pregledov pri posameznih kmetih, ampak da predvsem zagotovimo eh, kakovost opravljenih pregledov, ki morajo biti bolj dokumentirani, kar bi omogočilo, da zmanjšano stopnjo napak, ki jih, ugota, ki jih ugotavlja računsko sodišče. 3,6 odstotkov v letu 2013, 1,6 milijard evrov. Torej v tem poročilu moramo bolj konkretno spodbuditi nacionalne uradnike, da bolje nadzorujejo in usklajujejo pobliže plačilne organe na lasnih ozemljih v luči boljše učinkovitosti upravljanja s plačili bi lahko bi tudi predvideli, da prekinemo akreditacijo plačilnih organov, če njihova učinkovitost ni zadovoljiva in to za določeno obdobje. Hvala lepa, gospa predsednica. Dejansko to je bilo vse, kar sem želel dodati kot poročevalec v senci. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Der er stellvertretende generaldirektor der er Generaldirektion Agrar des Vergnügen. Er Zdaj pa imamo še gospoda iz generalnega direktorata, iz komisije, ki ga prosim, da poda svoje mnenje. Hvala lepa, predsednica. Naj, najprej povdarim, da je to po našem mnenju zelo zanimivo poročilo, ki uh, pravilno izpostavlja določene točke, o katerih se uh, dejansko pogovarjate tu na tem odboru, ampak tudi v drugih odboreh. Uh, Um, dejansko sem včeraj sodeloval uh, dejansko na uh, odboru za uh, kmetijstvo z številnimi strokovnjaki, kjer uh, številne točke, ki ste jih danes vi omenjali, so bile uh, prav tako izpostavljene. Tukaj uh, sem izpostavil v svoji izjavi in to, kar je izpostavil kolega v vašem odboru za kmetijstvo, je to, da bi bilo zelo korisno, ko bi imeli bolj intenziven dialog med odborom za kmetijstvo in pa od, tem odborom, kaj ti razpravljate o isti temi a, z dveh različnih zornih kotov, kar je lahko zelo koristno, ampak usklajevanje je pa še toliko boljše, predvsem, ko poskušamo. Eh, ustvariti neko uravnoteženost na ravni zakonodajnih organov eh, v samem Evropskem parlamentu. To je naša izkušnja iz zadnje reforme, tudi izkušnja, ki smo jo potegnili iz potekajočih razprav o poenostavitvi SKP. In eh, mislim, da to pogledno, da to poročilo lahko odigra pomembno ulogo, predvsem tudi zato, ker odbor za kmetijstvo pripravlja mnenje na, na, na to, k temu poročilu. Sicer imam nekaj bolj konkretnih točk, ki bi jih lahko izpostavil v zvezi s številkami, eh, ampak mislim, da je to bolje, da upravimo na bilateralni ravni, da vas ne zatežim s tem, ampak nekaj eh, bi pa vseeno radi izpostavil. Torej, eh, govorimo o 4 milijardah evrov za a, eh, m, kontrole v okviru SKP, ta številka je omenjena v poročilu in tudi nekateri a, eh, člani tega odbora so to omenjali. Morda bi lahko to pokomentiral. A, na podlagi kriterijev, meril, ki so, bile, a, ki so bila a, enotno določena na ravni Generalnega direktorata za proračun, smo izvedli neko vajo za ocenjevanje upravnih stroškov SKP v državi državih članicah. Naj bom še točnejši. Eh, to ne zadeva samo strošek za kontrole, ampak za upravljanje in hkrati tudi za nadzor nad politiko. Toliko koliko stane vodenje SKP v državah članicah. Rezultati te vaje znaša 3,9 milijarde, torej približno 4 milijarde evrov dejansko za celotno upravljanje in nadzor nad SKP. To pomeni, da države članice trenutno potrošijo 7 odstotkov eh, celotnega proračuna za SKP za upravljanje in nadzor. Seveda to ni denar, ki gre iz proračuna SKP v upravljanje, kajti to je dožnost držav članic in se financira iz nacionalnih proračunov. Eh, torej eh, naj povem, da bomo tudi letos izvedli še bolj poglobljeno analizo za to, da ugotovimo, kolikšni so upravni stroški v državah članicah in regijah in smo prepričani, da bomo sposobni prihodnje leto, v prvem delu prihodnjega leta, vam poročati bolj natančno o stroških za upravljanje in nadzor nad SKP in uh, moramo tudi vedno imeti v mislih, da po reformi je, se je SKP bistveno spremenila in torej zelo verjetno tudi vprašanje stroškov za SKP, za izvajanje SKP, ne bo, da ti stroški ne, bodi, ne bodo podobni tistim iz stare SKP. Torej, um, naj tudi poudarim, da moram reči, da smo vedno posvečali uh, veliko pozornost uh, torej, uh, vsem računom. Računsko sodišče je vedno povdarjalo, da je naklonjeno enotni reviziji. In eh, torej eh, enotna revizija temelji tudi na zaupanju, eh, ki ga izkazujejo posamezni revizijski organi drug do drugega. Torej, to pomeni, da mora biti to delo, mora temeljiti na sodelovanju, to temelji na, te, na zaupanju do komisije. In dejansko komisija lahko certificira delovanje posameznih organov in na tak način pospeši to zaupanje. To je ogromno delo posel, ki ga je treba opraviti, zato da ustvarimo to verigo enotne revizije. Za zadnjo reformo smo poskusili in poskušamo še vedno delati v sodelovanju s temi organi za certificiranje v državah članicah, zato da bi uh, prišli do take točke, uh, ki naj nam zagotovi, da uh, legitimnost teh organov se uveljavi uh, in omogoči poglobljen nadzor in nam omogoči, da res uporabimo mnenja certifikacijskih organov v dobri meri za namene našega revizijskega dela. Lahko tudi dodam, da računsko sodišče je začelo uporabljati tudi del revizijsko delo komisije za lasne namene, zato beležimo napredek. Vsekakor pa ne smemo zato misliti, da bomo to dosegli kar tako čez noč. To terja nekaj let, kaj izboljšati, je treba izboljšati v sistem in eh, se zbližati in eh, zbližati, poenotiti eh, pristop do revizijskega dela. Še nekaj v zvezi z točkami 17, 18, 19 eh, tega poročila, kjer je govor o uh, ponovni formulaciji uh, um, delovanja uh, sistema z skrčenjem postopkov, poenostavitvijo postopkov. Naj pritegnem vašo pozornost na dejstvo, da to je nekaj, kar je sicer že ugrajena v sami horizontalni uredbi, ki je bila sprijeta v sklopu reforme SKP. Torej, tam imamo določena pravila, predpise, ki omogočajo državam članicam, da zmanjšajo kontrole, če njihovi kontrolni sistemi sistemi in sistemi upravljanja so eh, dobro delujoči. Torej vprašanje je bilo postavljeno to, eh, tu, kaj to pomeni dobro delovanje, dobro delujoč. Mislim, da edini odgovor, ki ga lahko zagotovimo, je to, kar smo zapisali v sam predpis in sicer Da, stopnja napak mora biti nižja od dveh odstotkov, kajti dvodstotna stopnja je trenutna povprečna stopnja, ki jo računsko sodišče uporablja kot primerjalno merilo in države članice so tudi to podprle in tudi komisija je to podprla. Torej komisija ne more uporabljati drugih številk 3,5 ali karkoli drugega, kajti bi, s tem bi nekako streljali mimo tarče in to ne bi, se ne bi bilo več skladno z vsemi pogovori o stopni materialnosti, o stopni napah in tako dalje. Ampak v teh razmerah, če država članica, eh, članica za plačilno Eh, področje je potem stopnja napak izpod dveh odstotkov, potem se lahko tudi, um, uh, tudi uh, število pregledov na terenu zmanjša se pet na tri odstotke, kar pomeni uh, prihrane, kar zadeva čas, osebje, torej zaposlene in to je pot, po katerim moramo še ustrajati. Torej, potem lahko še nekaj povem v zvezi z ozelenitvijo. Zelenitev je nova schema in ne vemo, kako uh, se bo ta skema odrezala v državah članicah. Vemo, kaj se je zgodilo v enem ali dveh primerov in eh, torej ne vemo, katera je lahko stopnja napak in a, eh, eh, kako se to lahko obnese, kako na to izvršujemo. A, ta sistem je zelo zapleten na določenih trgih in torej ni vse skupaj samo po sebi umevno in očitno sistem je izredno zapleten in uh, tudi uh, izračunavanje stopnje napak je izredno zapletena. To zdaj vodimo v uh, sklopu uh, aktivnosti za letno poročanje, ampak poudarjam še enkrat, to je zelo kompleksna zadeva. In popolnoma se oglašam s tem, da je ponostavitev ključ za vse, ampak hkrati eh, to je tudi stvar, ki jo je zelo težko doseči. Moj komisar je dejansko si določil zelo uh, uh, enostavno agendo za poenostavljanje. Moramo dejansko uh, doseči veliko uh, konkretnih korakov iz izvršnih ukrepov v naslednjih mesecih, v uh, naslednjih 18 mesecih, naj tako povem bolj konkretno. Uh, in eh, eh, s bolj poenostavljenimi schemami tudi eh, nadzor, kontrole bodo poenostavljene. Ampak tako kot je bilo povedano, v nekaterih primerjih bo tudi potrebno izvesti umestne preglede, naprimer, eh, in eh, torej eh, to vsekako trenutno ni v naši agendi in to, o tem je tudi odločal naš komisar, kajti eh, to ni dejansko prva točka eh, na našem dnevnem redu. Želimo predvsem poedostaviti druge stvari in eh, torej ne gre samo za to, da ponostavimo določene hm, kontrolne postopke, ampak moramo poenostaviti splošno usmeritev te politike. Nekaj sem tudi že povedal v zvedi z najboljšimi in najslabšimi dosežki. Eh, torej pri vsem tem eh, mislim, da je treba predvsem upoštevati kot merilo stopnjo napak. In eh, to je zdaj, eh, ta meja je določena pri dveh odstotkih. Torej država članica, ki eh, se dobro odreže, lahko zmanjša tudi eh, konkretne preglede na terenu, druge pa mora izboljšati svoje sisteme. Pričakovana stopnja napak je bila omenjena, to je nekaj, kar je tudi zajeto v finančni uredbi. Eh, tudi če govorimo o pričakovani stopni napak, eh, to ni, raz, ni eh, razmišljanje, ki ga lahko vodi komisija sama, to mora storiti v tesnem sodelovanju z računskim od, sodiščem in s tem odborom, kajti vsa ta razmišljanja morajo voditi k neki pričakovani stopni napak za neko schemo, ki jo delijo vse institucije in ki vključuje, po našem mnenju, politiko, ki je bila oblikovana predvsem, ampak možnost za ponestavljanje postavitev teh schem, to kot drugo in ne nazadnje tudi ustrezna prizadevanja za izvajanje nadzora, eh, kar, ki, prizadevanja, ki jih lahko pričakujemo od držav članic in to po spremljivi stopni stroškov. To eh, predpostavlja zelo dolge in zamudne razprave v naslednjih mesecih in morda celo letih med tremi institucijami. Še druga točka, ki se jo želel izpostaviti in ki je bila eh, omenjena v razpravi, je to, da vse te razprave po enostavitvi ali o tem, ali ima, imamo več ali manj, kontrol, vse to je tesno povezano z političnimi ambicijami, eh, ki jih ima zakonodajalec oziroma na to uredbo. Torej, prejšnji komisar je ponavljal, da poenostavitev ni cilj sam po sebi, ampak da je to treba razumeti v a, eh, sklopu celotne politike, ki jo je treba izvajati. Torej, če zakonodajalec pride do sklepa, da relativno kompleksne politike je treba vsekakor izvajati, seveda to ima določene posledice za a, eh, a, eh, vse povezane kontrole. Soglašam z gospodom Sarvamo, da je treba doseči ravnotežje. Ko si gledamo čisto vse aspekte in ob koncu potem pridemo do nekega rezultata, ki po eni strani naj bo ambiciozen z političnega zornega kota, ampak ki naj upošteva tudi um, na ustrezen način vsa prizadevanja, ki jih je treba uložiti za dosego določenih ciljev. In še zadnja stvar. Uh, in uh, eh, s, s tem se obračam na gospod Holmajer. Naj še. Uh, in eh, na to, kar je povedala gospa Banjul v zvezi z eh, popravki, finančnimi popravki. Sicer razumem, da na področju, um, ko gre za podeželjski razvoj, države članice imajo ogromno fleksibilnost uh, pri oblikovanju svojih sistemov in programov. Po drugi strani pa je tudi naloga komisije, da zagotovi, da uh, v sklopu te fleksibilnosti države članice vsekako še vedno spoštujo pravila in a, imeli smo konkreten primer, ki je bil omenjen. To je primer, ki je bil a, izpostavljen v a, okviru tudi sklepa o a, a, računih, o nacionalnih računih. Prišlo je torej do finančnega popravka. A, ker eh, so obstajali tehni razlogi, eh, zaradi katerih smo lahko eh, menili, da selekcijsko merilo ni bilo najprimernejše. najprimernejše med tem tudi je prišlo do novega programa za podeželjski razvoj in torej ta primer smo nekako rešili, ampak seveda Mm, finančna tveganja bomo pokrili s finančnimi popravki in to velja za vse primere, kjer, je, mm, bil, kjer so bili uporabljeni in bodo uporabljeni finančni popravki za nezadovoljiva. Uh, za nezadovoljiv eh, sestav, nezadovoljivo sestavo za sistemov za opredeljevanje zemlišče. Torej, ti a, eh, sistemi morajo biti a, eh, oblikovani na ustrezen način, zato da so lahko koristni tudi za upravni nadzor. To je mejnik eh, za a, sisteme upravljanja iz prvega stebra in to je tudi razlog, zaradi katerega ponavadi stopnja napak za prvi stebr. Za, uh, torej, za ukrepe iz prvega stebra so, ta stopnja je relativno nizka. Uh, Vsekakor poročilo je zanimivo in dejansko izpostavlja tisto vprašanje, o katerih se bo potrebno dejansko razgovoriti v naslednjih mesecih in letih. Hvala. Hvala lepo in poročevalcu eh, dajem na koncu še enkrat besedo za eh, kratko repliko. Hvala lepa, predsednica. Zahvaljujem se čisto vsem, ki so prispevali k tej razpravi v veliko večji meri, kot bi pričakoval. Eh, komisija je tudi podala kar nekaj izčrpnih odgovor, pa čeprav eh, eh, so rekli, da se ne bodo spuščali v podrobnosti. Prišlo je do določenih komentarjev, na katere bi se želel odzvati. Naj, se obrnem najprej na Moniko Holmajer, ki pač nas opozarja na to, da posvečamo več pozornosti bremeno, ki ga nosijo prejemniki. In uh, komisija je tudi spregovorila o tem, ampak seveda to moramo doseči skupaj, to je ključ za vse, za me predvsem pri, vsej, eh, pri tej vsej celotni analizi. Mislim, da moramo veliko uh, doseči, če želimo, da bo naš odbor in odbor za kmetijstvo našla tista skupna tla, in skupne interese. In te skupne stične točke, eh, teh je veliko. Seveda vsak eh, mora gledati na stvar svojega zornega kota, ampak moramo vsa prizadevanja osredotočiti na dialog. Moramo eh, ugotoviti vse tiste eh, skupne stične točke, na katerih lahko koristno sodelujemo in mislim, da na tak način bomo dosegli to, kar bo zahtevalo kar nekaj let dela. Predvsem, ko gre za vprašanje eh, reforme, kontrol, eh, nadzora z ozirom na to, kar je bilo povedano, z veseljem in z zanimanjem pričakujem vaše predloge sprememb, eh, zato da ugotovimo, kako lahko na najboljši način opredelimo, kaj je uspešnost, performance. Mislim, da je to ključ eh, v eh, tej res množici različnih pomembnih točk, ki so lahko relevantne za nadzorne scheme. Torej, julija, 14. julija bo prišlo do potrditve v tem odboru in zato z zanimanjem pričakujem eh, vaše predloge spremem. Hvala lepa. Najlepša hvala, s tem smo prišli do konca javnega dela seje in sedaj prosim vse, da eh, zapustijo dvorano razen poslancev in poslank. in svetovalci političnih skupin lahko tudi ostanejo, vse druge pa prosim, da nas zapustijo. Thank you.